trochę z opóźnieniem, może na że z kwadransem akademickim, ale i charakter dzisiejszego spotkania. Torej, še enkrat z akademsko četrtjo začenjamo z majhno zamudo. Ampak da naš eh, na delavnice tudi neke vrste seminar, akademska prireditev, skratka nekaj drugega. kar bo seveda vsebinsko zelo zanimivo, se lahko govorimo o marsičem. Zato zdaj z veseljem odpiram to sejo. Govorili bomo o raziskavah po prvi reformi SKP in različnih zakonodajnih postopkih. Ta sestanek poteka z zaprtimi vrati, gre torej za skupno kmetijsko politiko ter vidike Evropskega parlamenta v, v tem smislu. Odeleženci in tudi člani odbora bodo imeli možnost odkrito razpravljati o temah, ki jih bomo obravnavali. Vsi torej lahko razpravljate, ne samo poslanci. Želimo si izpeljati široko razpravo. Opravili smo raziskave za odbor Agri v sodelovanju z Centrom za evropske politične študije in drugimi raziskovalnimi institucijami. Reformni. V reformnem procesu je Evropski parlament eh, prvič v skladu z Lizbonsko pogodbo dobil enake pravice, to se pravi pravico soodločanja. Želeli smo gotoviti, kako ta reforma skupne kmetijske politike vpliva na Eh, pravice in dožnosti Evropskega parlamenta, ki ima Evropski parlament največji vpliv. Prvi komentar po eh, spak včerajšnji seji bi bil naslednji. Kot eh, poslanci smo bili nekoliko pod pritiskom med samo reformo. določ, in eh, razumeli smo, da so določene stvari že sprijete, o čemer je poročala komisija. Pri razpravah, naknadnih razpravah, pa ugotavljamo, da morda nismo bili vedno dovolj strajni pri uveljavljanju naših stališč. Mogoče iz stare navade, iz prejšnjih eh, časov. Se pravičujem, če eh, čisto na začetku že tako osebno komentiram, ampak po razpravi s komisarjem včeraj eh, sem prišel do takšnih sklepov. Še enkrat torej vsi prisrčno pozdravljeni, še posebej bi pozdravil poslance, ki so se odeležili današnjega sestanka gospod eh, Lajen, ki je sodeloval pri eh, pogajanjih eh, o reformi SKP. On pozna to razpravo, tudi izhodišča, ki so pripeljala do reforme. In mogoče bi bilo dobro, če nam mi vi predstavite svoje poglede. Potem imamo poročevalca na to temo. Slišali bomo tudi, kaj pripravlja komisija, kako se lahko lotimo zadev, ki nas čakajo v prihodnosti. Pri predlogih je bilo težko uskladiti vse različne interese. Mislim pa, da bi lahko predlagal, da s predlogi iz parlamenta celotno zadevo bolj prilagodimo eh, potrebam. Med nami je tudi predstavnik iz Belgijskega Evropskega instituta, ki bo prvi dobil besedo, gospod Svinen iz eh, Centra za evropske politične študije. Pozdravim tudi gospoda Kovača, ki je iz instituta Kovin iz Budimpešte. Predlagal bi, da najprej eh, predamo besedo našim strokovnjakom, ki so tukaj spredaj. Kasneje v razpravi pa bi radi slišali gospoda De Castra kot prvega, kot eh, nedani predsednik eh, odbora Agri, potem pa bomo prisluhnili poročevalcem gospod Bolajnu, eh, gospodu Santosu, gospodu Dontanu. In potem bomo videli, če se nam bo pridružil gospod Deso ali ne. Temu se bomo kasneje prilagodili, gospod Deso. Naj danes ne bi mogel priti, ampak morda vendarle še pride. Gospod Levin tudi ni tukaj iz eh, odbora Envi. Tudi on ima druge obveznosti. Vse opravičujem, ker sem začel z osebnimi komentarji, ampak eh, nekako se počutim kot akademski sodelavec. Mm, sam še vedno eh, delam na kmetijski visoki šoli v Varšavi in eh, zato sem pač te pripombe tudi podal. Če v tem trenutku nimate vi kakšnih pripomb eh, k poteku, potem lahko začnemo. In najprej predajem besedo profesoru Johanu Svinenu, ki bo začel za današnjo razpravo, če pa sem na koga pozabil. Se opravičujem. Tukaj spredaj imam tudi zelo dobro podporo. Uh, hvala lepa, gospod predsednik, uh, spoštovani člani Evropske parlamenta, drage kolegice in kolegi. Gospod uh, predsednik, hvala, da ste me tukaj predstavili kot strokovnjaka za to področje, ampak moram povedati, da nisem ravno strokovnjak. Strokovnjaki so po mojem v dvorani in ne tukaj spredaj in jaz bi pravzaprav moral prisluhniti njim, ne pa da oni poslušajo mene, ko gre za to specifično temo. Povedati moram, da sem veliko delal na področju politike v kmetijstvu in tudi ekonomike v kmetijstvu. In to je bil veliki ziv pri tej studiji. Se so me prvič uprosili, eh, da proučujem eh, delo političnih eh, delavcev, torej tistih, ki odločajo. Naloga je bila, da ocenimo neko enkratno izkušnjo, kar pomeni, da nismo imeli eh, nobene primerjave. To ni bil četrti, peti krok eh, tovrstnih eh, pogajanj, ampak je se zgodilo prvič. In kar je bilo še posebej naporno, je bilo, da nismo poznali menikov, nismo imeli standardov, kriterijev, po katerih bi lahko ocenjevali delovanje. Če bi govorili o ravni neposrednih plačil ali naravi neposrednih plačil in potem ugotavljali, je to slabo ali dobro, potem bi bilo to lažje oceniti in to bi znali lažje storiti. Sveda pa nekdo, ki sprejema politične odločitve, potrebuje hitre odločitve in nismo potrebovali veliko eh, časa za to. Eh, moram pa povedati, da moramo opraviti svoje delo, da moramo zbrati podatke, jih analizirati in pripraviti neka priporočila. To je tako, kot če bi delali vino, vino s staranjem pridobi pri kvaliteti. Mi pa smo to naredili kot sveže pivo. Morali smo zadevo narediti hitro in eh, rezultate predstaviti takoj, ko smo eh, pivo zvarili. Pred vami je produkt, ki ga je mogoče izboljšati, s tem se bodo vsi strinjali, predvsem za razpravo o njem, to se nanaša predvsem na zadnji del analize, kjer gre za ključne ugotovitve in zaključke, ki jih lahko potegnemo iz te analize. To skratka ne more biti dokončna priporočila. Zato, da bi se soočili s temi izzivi, smo pripravili ekipo energičnih in mladih raziskovalcev, oba sta ob meni z mm, nadzorniki, s tistimi, ki so nadzorovali delo, ki so imeli eh, daljšo kariero in nadzorovali pripravo proizvodov. Mešanica je danes pred vami. Jaz bom eh, predstavil prvi del in končni del, Luis Knop, ki je omeni, se bo ukvarjala z eh, težkimi vprašanji, tako smo se strinjali, Adila bo eh, z amandmajev, Ellen Matthews, ki ga vsi poznate, pa je bil vključen v eni od eh, študij primerov, ki, bo, ki je pripravil tudi video prispevek. Rezultat je precej uh, obsežen, daljši kot smo pričakovali, da bo. Poleg poročila, ki ga imate vsi pred seboj, imamo še um, štiri poročila z ozadjem. Razložil vam bom tudi, uh, zakaj smo pripravili ta poročila. Pokazal bom nekaj ugotovitev in uh, nekaj podrobnosti iz osnovnega poročila, kot tudi o zadnjih poročilih. Moram se zahvaliti tudi nekaterim ljudem, najprej po, ekipi iz eh, političnega oddelka, ki so bili zelo eh, spodbudni, hkrati tudi kritični glede našega dela. Eh, zahvaljujem se gospod Domam Marsoj Naragono za tehnično podporo pri celotnem procesu. Moram se zahvaliti tudi marsikom od vas, ki nam je pomagal, nam dal na volje svoje znanje in spoznanja. Še posebej pa se zahvaljujem osebi Evropskega parlamenta, ki je dvakrat eh, pregledalo začasne verziji poročila, nam dalo zelo eh, podrobne pripombe in eh, zaradi njih je to poročilo bistveno boljše, kot bi bilo brez njih. Čisto na kratko, glede predstavitvi, ki bodo razdeljene na pet delov. Na kratko bom predstavil cilje, metodologijo, potem bom predstavljal analizo amandmajev. E, sam bom predstavil nekaj bolj splošnih rezultatov. Ellen Matthews bo govoril o e, ključnih študijah, o ključnih primerih in potem bomo predstavili še zaključke. Vprašanje so bili, kako je vplivala e, ta reforma na vlogo Evropskega parlamenta pri izvajanju zakonodajne funkcije in kako bi lahko to izboljšali v prihodnosti. Kako smo se zadeve lotili, osvetočili smo se na interno dinamiko v Evropski parlamentu, na interinstitucionalno dinamiko med parlamentom in drugimi institucijami, pogledali smo se, kako so privali na vse to zunanji faktori in kateri faktori ali omejitve eh, so vplivali na delovanje Evropskega parlamenta kar je bilo zanimivo in hkrati eh, tudi velik izziv. O tem smo razpravljali takrat, ko se je dogajalo zelo veliko. Imeli smo najglobjo ekonomsko krizo od 1930-ih eh, let, imeli smo hudo varnostno situacijo v svetu, imeli smo visoke cene hrane na tržišču. Vse to se je dogajalo hkrati z reformo skupne kmetijske politike. Hkrati se je sprejemala odločitev o evropskem proračunu za prihodnost. Vse to je eh, priprav, predstavljalo splet zelo težkih okoliščin, v katerih je, so bile odločitve sprejete, kar zadeva literaturo, tam nismo našli veliko podatkov, nobena od obstoječih študij ni znala povedati, eh, kako eh, so se zadeve izvedle. To so bile ex ante študije, ki so predvidele, kaj se bo zgodilo, nobena pa ni bila narejena potem, ko se je nekaj že zgodilo. Metodologija, ki smo jo uporabili, je bila pragmatične narave iz različnih razlogov, tudi zaradi tajminga in zaradi časovnega pritiska. Izvedli smo nekaj osebnih intervjujev, kmalo bom razložil več o tem, analizo amadmajev in predlogov sprememb, Atila bo o tem govoril. Potem pa smo imeli še štiri specifične študije primerov glede dinamike tega odbora. Ena je glede ozelenitve, ena od vloge večjetnega finančnega okvira in ena o zadevah urejanja trga in vloge Evropskega parlamenta pri tem. Pri vseh teh štirih tudi primerov eh, smo pripravili tudi delovne dokumente, ki so vam tudi na voljo, če vas zanimajo. Postopek intervjujev, intervjuvali smo 34 eh, akterjev, ljudi, ki so bili aktivno udeleženi v reformi in v razpravi. Ti intervjuji so, eh, traje 30 minut do 2 uri, zagotavljali smo popolno anonimnost odeležencev, tako da ni mogoče ugotoviti, s kom smo se pogovarjali. Vprašalnik je bil zelo dobro pripravljen, transkript pa smo eh, prav tako eh, pripravili zato, da ne bi prihajali napak zaradi slabih zvočnih posnetkov. Eh, tukaj imamo pregled eh, ljudi, ki smo jih intervjuvali, odhod prihajajo, ker so anonimni, ne smemo povedati, s kom natančno smo se pogovarjali, ampak tukaj lahko vidite, eh, s koliko ljudmi iz te institucije smo se pogovarjali in s koliko ljudmi iz drugih institucij, naprimer iz Evropske komisije, sveta ministrov in drugih institucij zunaj Bruslja. Kar zadeva analizo manjvajev, so bili naši cilji, da ocenimo zakonodajni vpliv Evropskega parlamenta z pregledom specifičnih načinov eh, vključitve amadmajev v končnem izidu pogajen. Atilas je temu posvetil veliko časa in je zbral ogromno podatkov o tem. Izračunal je eh, tudi stopnje uspešnosti pri uveljavitvi amadmajev in podobno. In zdaj bi mu predal besedo za ta del. Hvala lepa in dober dan vsem skupaj. Naj vam kratko predstavim eh, osnovne zaključke analize amandmajev in med, naj vam razložim tudi, kakšno metodologijo smo uporabili. Eh, kar zadeva štiri uredbe, neposredna plačila, razvoj podeželja, enotna Eh, sut in horizontalna uredba. To so bili zakonodajni predlogi, ki so bili predmet eh, razprave. Te smo analizirali tudi eh, mnenja odborov, kot tudi poročila odborov smo analizirali. Imeli smo tri stopnje analize, pri kateri smo izračunali stopnje uspešnosti. Torej, če jih je sprijel odbor Agri ali jih je potrdilo plenarno zasedanje in tretja stopnja, ali je bil amadma vključen v končni zakonodajni akt, v besedilo zakonodajnega akta. Analiza se ima tudi pri merjavo z postopkom posvetovanja, ki nam omogoča eh, primerjavo med končnim rezultatom in oskajevanjem. Tukaj vidite številke, ki kažejo število amadmajev, ki so bili vloženi v parlamentu. Skupna, skupen sklep eh, iz te prosojnice je, da je bilo vloženo bistveno več amadmajev kot postopku posvetovanja. Kar pomeni, da so poslanci ugotovili, da lahko bolj vplivajo na zakonodajne predloge komisije kot prej. Druga stvar je, pri eh, posredovanju vlogi se je večina pripomp osredotočala na neposredna plačila, 60 odstotkov. Pri soodločanju imamo bolj uravnoteženo sliko eh, pri treh eh, uredbah neposredna plačila, Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in enotna sod. Če gremo na naslednjo prosojnico, tukaj vidimo razporeditev amandmajev, ne samo uh, po uredbi, ampak tudi po vrsti amandmajev. Tukaj imamo amandmaje, ki so bili vključeni eh, in jih je pripravil eh, poročevalec. Imamo tudi odprte amandmaje, ki so jih pripravili drugi poslanci. Kompromisne amandmaje smo obravnavali ločeno, imeli smo tudi ustne amandmaje in amandmaje na plenarnem zasedanju. Tukaj vidimo, da je največji delež eh, amadmaja predstavljala kategorija odprtih amadmaja in ne bodo. Nekaj pa je bilo tudi kompromisnih eh, amadmajev, ki so bili vloženi k tem zakonodajnim predlogom. Na tej prosojnici vidimo pregled eh, stopnjo uspešnosti po treh stopnjah, ki sem jih prej predstavil. Najpomembnejše številke so tukaj v tem, da je 10 odstotkov amadmajev eh, bilo v končni fazi tudi inkorporirano v besedila zakonodajnih postopkov, tako v prejšnjem postopku posvetovanja, kot tudi potem pri soodločanju nekoliko več ali manj. Če pa boste to primerjali s prejšnjimi eh, prosojnicami, to pomeni okoli 140 amadmajev deset pri posvetovanju, pri soodločanju pa gre za 900 amandmajev. To se pravi, da je prišlo do bistvenega povečanja števila amandmajev v postopku soodločanja. In zdaj dajem besedo nazaj gospodu Svinenu. Preostanek eh, študije je predstavitev rezultatov v štirih eh, poglavjih. Eh, četrto poglavje se ukvarja s tem, kaj se je dogajalo znotraj Evropskega parlamenta pri soodločanju. Eh, peti to poglavje s tem, kaj se je dogajalo z medinstitucionalno dinamiko. V šestem poglavju pa govorimo. Eh, kakšen je vpliv pri posameznih eh, temah in šesto poglavje pa so splošne ugotovitve. Se bom eh, predstavil posamezne na poglavja po vrsti. Osnovne zadeve, ki smo si jih ogledali pri notranji dinamiki, je struktura odbora Agri, vloga poročevalcev, notranja medskupinska dinamika, viri in ovire odbora, narava, eh, stališč do predloga Evropske komisije, vlogo, ki so jo igrali odbori, ki so pripravili mnenja in razlike med mnenjem odbora in, eh, in eh, glasovanjem na plenarnem zasedanju. Nekaj ključnih rezultatov pravzaprav se moram naprej eh, opravičiti. Eh, mnogi zaključki so eh, zelo šipki, zato ker je težko priti do nekih močnih zaključkov, ko zadeve povzemamo. Ko povzemamo vse te podrobnosti, izgubijo, ampak to se bo pokazalo tudi v razpravi. Odbor Agri je igral ključno vlogo pri sprejemanju odločitve v parlamentu in nasplošno. kar je Kristina Lunjka ugotovila, je, da se ni spremenila eh, narava odločanja v kom Agri, v odboru Agri, kar so strokovnjaki ex ante torej naprej pričakovali, zaradi tega, ker so menili, da se bodo drugi želeli vključiti v odbor druge vrste ljudi, ki bodo imeli drugačno ozadje in drugačne interese, ampak to se ni potrdilo. Drugo je, da so poročevalci igrali zelo pomembno vlogo. Razpravljali smo o tem, ali je bilo porozdelitev poročil med poročevalce optimalna, mogoče bi lahko bil en poročevalec za vse, zato da bi okrepili pozicijo Evropskega parlamenta do zunanjih eh, institucij in pri koordinaciji. Nekateri so rekli, da bi jih morali biti eh, več štirje ali manj, tako da nismo prišli do nekega enotnega rezultata. Vsekakor pa so vsi zelo cenili vlogo poročevalcev in eh, pomožnega osebja poročevalcev. Kar zadeva premostitev političnih razlik, eh, zelo velike razlike so bile med političnimi skupinami. In to se je bistveno bolj pokazalo tudi pri postopku soodločanja. Hkrati pa je sodelovanje omogočalo pripravo kompromisnih predlogov. Atila je že omenjal eh, večjo delovno obremenitev, 8 tisoč amadmaja je bilo, nekateri eh, so dejali, da je to povezano tudi z tehnološkimi inovacijami, da je bistveno lažje vlagati amadmaje, kot jih je bilo mogoče prej. Potem imamo vpliv drugih parlamentarnih eh, forumov. sklep je bil, da te tiste odbori, ki so pripravljali mnenja, da so imeli določen vpliv, vendar ne tako velik, bolj omejen, kot so, eh, so ljudje mislili v začetku. Eh, odbor Envi je bil tukaj najbolj aktiven, ampak razmerje med eh, Agri in Envi je bilo polno napetosti v celotnem procesu, s tem so se vsi strinjali in vpliv tega odbora je bil na koncu dokaj omejen. Vprašanje, v kolikšni meri je bil vpliv odbora Agri do predlogov Evropske komisije. Večina jih je menila, da si je odbor ali pa Evropski parlament prizadeval za manj ambiciozno reformo kot Evropska komisija, ampak to je težko Eh, poslušiti, če si pogledam posamezne, eh, posamezna področja, je, je odbor eh, podal bolj konkretne spremembe kot komisija. Ena od najbolj čustvenih zadev je povezana z ozelenitvijo, torej z okoljsko komponento celotne razprave. Potem imamo razlike med glasovanjem v, na plenarnem zasedanju in v odboru. Agri, eh, tu ni bilo velikih razlik, kar je eh, dokaj redko. Imeli smo bolj eh, povezave na osnovi strateške vloge Evropskega parlamenta kot na politični ravni, na ravni političnih skupin. Nekaj, kar je pomembno tudi za prihodnost, je, da je povečana odgovornost povezana s odločanjem ni pripeljala do večje obremenjenosti notranjih resursov Evropskega parlamenta. postavlja se vprašanje, ali je sposobnost eh, obravnave političnih vprašanj v Komagri in eh, tehničnih vprašanj eh, nekaj, o čemer bi lahko razmislili, to se pravi, ali bi več vlagali v tehnično sposobnost odločanja, torej strokovno sposobnost odločanja. To bo pomembna zadeva za prihodnost. Mnogi smo vprašali, kakšna je njihova perspektiva za prihodnost. In tukaj ni bilo velikega soglasja, večina jih je povedala, da bi si želeli več resursov, več virov, eh, vendar pa ne, da bi Evropski parlament eh, moral imeti toliko eh, virov kot Evropska komisija. Vprašanje pa je bila tudi vloga Evropske komisije kot potencijalni ponudnik strokovnih mnen in nasvetov. In to je tudi nekaj, o čemer je treba razmišljati v prihodnosti v petem poglavju, kjer gre za pogajanja v trilogu. Ljudem smo ponudili različne scenarije, med katerimi so lahko izbirali glede iz IGA. So odločanja v tem procesu pogajanj in eh, vsak je izbral eh, tisto, kar bi strokovnjaki imenovali konvencionalni scenarij kar pomeni, da je Evropski parlament pridobil um, moč v odnosu do drugih institucij, da je Evropski parlament pravi eh, so zakonodajalec eh, in eh, je aktivno udeležen pri sprejemanju odločitev, kar pomeni, da ni samo nek žegen za Evropski parlament svet, da ne potrjuje samo odločitev sveta, ampak da igra tudi aktivno vlogo v procesu soodločanja. Nekaj bolj eh, podrobnih vprašanj, spostavljena eh, je bila nova kultura, delovna kultura, eh, kar je bilo veliko krat uspešno, ne pa tudi vedno. Treba izboljšati komunikacijo med institucijami in razumevanje specifičnih vlog posameznih institucij. To bi bilo dobro še razjasniti. Neformalni stiki med eh, člani pogajalske ekipe so bili ključnega pomena za vse, ki smo jih vprašali in to je tudi eh, lekcija za prihodnost, eh, kar zadeva odnos med Evropskim parlamentom in zunanjimi akterji. To naj bi bilo nekaj dobrega, se prinaša zelo aktivno, ni prispevek eh, civilne družbe, različnih ljudi, na katere vplivajo politične odločitve. Postavlja pa se vprašanje, da glede na to, da ima Evropski parlament eh, omejene notranje resurse, do katere mere eh, lahko Evropski parlament obravnava e, mnoge informacije, ki jih dobijo od zunaj, ne da bi postal ranljiv za vplive od e, zunaj. Odločitvena je bila tudi uspehe irskega predsedovanja, mm, ne samo uspeh kot tak, ampak eh, tudi primer za to, kako lahko odlično deluje tudi proces soodločanja. Irsko predsedstvo je bilo tesno povezano z Evropskim parlamentom in se z njim pogovarjali o občutljivih vprašanjih. Večina jih je bila mnenja, da je to močno prispevalo k končnemu izidu. In tukaj imamo seveda delegirane akte, pri katerih eh, je mogoče uvesti določene izboljšave v prihodnosti v ustreznem medinstitucionalnem dogovoru kar zadeva vpliv Evropskega parlamenta. Evropski parlament je dodobil nove, nova pooblastila in eh, tudi novo moč v postopku soodločanja, omejeni ti strokovni resursi pa so lahko omejili njegov vpliv. Vpliv na Evropsko komisijo, to so naši sprašanci ocenili različno, kar pa zadeva strokovno znanje naj bi ga komisija imela, vsekakor pa eh, ima komisija manj vpliva na to, kjer sta svet in eh, parlament oblikovala koalicijo pri uveljavljanju določenih odločitev. Evropski parlament eh, je tudi dosegal večje uspehe tam, kjer se je lahko povezal in dogovoril z svetom. Zdaj pa ponovno predajam besedo Atili. To je osnovni sklep analize manjmajev in sicer eh, stopnje uspešnosti parlamentarnih eh, manjmajev, ki so bili vključeni v končno verzijo v postopku trilogih. V prejšnjem postopku, v postopku posvetovanja, jih je bilo vključenih okoli 30 odstotkov na splošno. Je pa zanimivo, da je Evropski parlament imel določen pliv tudi v tem postopku posvetovanja. Lahko razmišljamo o tem, zakaj je do tega prišlo, ali gre za moč Evropskega parlamenta ali samo sreča. Vsekakor pa je tako bilo, vendar se je ta številka močno povečala pri postopku soodločanja. Samo na analizi amadmajev vidimo, da je bil Evropski parlament bolj močen pri Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja, bolj kot pri horizontalni uredbi. Torej pri EFRD-u imamo največje stopnje uspešnosti sprejema manmaja, potem pridejo neposredna plačila, potem pride eh, enotna sod in šele na četrtem mestu horizontalna uredba. Njeno ne to pripisati vlogi poročevalcev, bi bilo pa zanimivo eh, slišati interpretacije teh rezultatov tudi z njihove strani. Na tej pristojnici vidite te številke glede na vrsto amadmaja. In tudi iz tega lahko nekaj sklepamo. Prva stvar, na katero bi upozoril, je, da so največje stopnje uspeha pri kompromisnih eh, amadmajih ko je bil nekam manj vključen v kompromisni predlog spremembe, je bila možnost za sprijem kompromisnega predloga postala večja in tudi možnost za vključitev izhodiščnih predlogov pri odprtih amadmajih vseh članov. Tukaj je bil vpliv povprečen. Večja je bila vloga odborov, ki so pripravili mnenja. Odbor Envi je bil tukaj najbolj aktiven pri reformi. SKP se je vložil največje število amandmajev k zakonodajnemu aktu, ampak kar zadeva stopnjo uspeha, je eh, bil bolj uspešen odbor Deve. Čeprav amandmaji odbora Deve niso bili nujno povezani z političnimi vprašanji, ampak predvsem z vprašanji eh, trgovanja z tretjimi državami in podobno amadma na plenarnem zasedanju. Torej pri vseh vrstah amadmajev lahko sklepamo, da se stopnja uspešnosti poveča, podvojila ali celo multiplicira za 5-6. Pri teh kategorijah, eh, pri eh, prvih eh, osnutkih predlogov spremen, ki so jih pravili, poročevalci in od, pri odprtih amandmajih smo videli velik porast uspeha. Zdaj pa spet predajam besedo nazaj gospodu Svindonu. V šestem poglavju predstavljamo rezultate z posameznih področji, kot je časovnica reforme, capping, predlog za ozelenitev, posledice večletnega finančnega okvira in tako dalje. Najprej damo besedo gospodu Metisju, ki ga sicer ni tukaj, vendar pa nam bo predstavil svoje zaključke preko videoposnetka. Lepo pozdravljeni, ime mi je Ellen Matthews in sem eh, profesor za evropske kmetijske politike na Univerzi Trinity v Dublinu pri evalvaciji, ki smo jo izvedli pred kratkim, smo potegnili zaključke posledic reforme skupne kmetijske politike v okviru večletnega finančnega okvira za obdobje 2014 in 2020. Pripravili smo rezultate, ki vsebujejo tri področja. Prvo je časovnica reforme skupne kmetijske politike DG Agri. Je predstavil vse izzive na področju kmetijstva in podeželju. Skušali so tudi na tej podlagi utemeljiti povečanje proračuna zaradi teh rezultatov. Predlog komisije je ohranil proračun za SKP, vendar pa je vseboval tudi pričakovanja glede nove skupne kmetijske politike, ki naj bi se zrotočila več na varstvo okolja. In eh, druga ugotovitev. Postavljanje časovnih rokov v dveh sklopih pogajanj svet eh, je zamujal z končnimi številkami za proračun 2013 in to je pripeljalo do dveh posledic. S tem smo zmanjšali čas za zaključitev pogajanj o SKP in dobe strani sta se dogovorile, da bi sporazum morali dosegli do, doseči do konca irskega predsedstva juni 2013. Evropski parlament je ustrajal, da naj pogajanja ne bi začela, preden ni znan proračun. In to je bilo dobro za tiste, ki so zagovarjali status quo na podlagi predloga reforme SKP. Slabo pa je bilo za tiste, ki so želeli bolj radikalne spremembe znotraj reforme. Ko je bil SKP sprejet v Evropskem svetu in Evropskem parlamentu leta 2013, je obstajala grožna za zmanjšanje proračuna, če Greening naj ne bi pripeljal do pozitivnih posledic. S tem je Evropski parlament želel spodkopati predlog za Greening in to naj bi potem pripeljalo do krčenja proračuna. Potem imamo tretja ugotovitev. In eh, s tem je postalo vprašanje soodločanja bolj pomembno. Te, ta vprašanja naj bi se vključila v novo uredbo o reformi SKP znotraj soodločanja. Težave so nastale zaradi tega, ker je svet vključil določena vprašanja znotraj večletnega finančnega okvirja in temu so dali prednost v pogovorjih in pogajanjih. Evropski parlament je dobil eh, um, odobrene določene zahteve. Evropski parlament je uspel vključiti določene predloge sprememb v predlog sveta in to je zelo pomembno za prihodnje pogajanja, vendar pa bo moč evropskega da zmanjšana, če bo svet soglasno sprejel določeno odločitev. To neposredno vpliva na tok proračunskih sredstev v države šlence, kot so naprimer konvergenčne formule in plačila iz drugega stebra, kot tudi druge zakonodajne odločitve. Evropski parlament ne bo eh, nikoli zmogel spremeniti soglasne odločitve in sklepa držav članic če želi Evropski parlament vplivati na porazdelitev sredstev v proračunu, potem mora to storiti preden se sprejme sklep v svetu. Ostala vprašanja morajo biti odprta za pogajanja med obima inštitucijama. Hvala lepa. Okay, let me then just say... Najlepša hvala. Za zaključek bi rad povedal naslednje, kajte potem bomo dali besedo vam v današnji razpravi. Torej, imamo tudi študijske primere o drugih zadevah in naj povdarim tisto, kar ni tako zelo očitno in to je časovnica. Dogovorili mu se, da je prva časovnica nerealistična in da so odločanje ne bo vplivalo na postopek reforme SKP. Poleg tega tudi ozelenitev še vedno ostaja najbolj kontroverzna zadeva zaradi percepcije o vloge so odločitve in Na to je vplivalo, če so nekateri menili, da so bile pogovori o greeningu uspešni ali ne. Tudi to je vplivalo na postopek. Potem imamo člen 43, tretji odstavek 43. člena. O tem smo že slišali glede pogajanja znotraj večletnega finančnega okvira tudi tukaj vpliva stališče Evropskega parlamenta na stališče inštitucij in tudi te treba upoštevati v prihodnosti. Glede splošne ocene bi lahko povedali, da so nekateri menili, da je bila končna odločitev dosežena z popolno soodeležbo Evropskega parlamenta. To pomeni, da so odločanje deluje Prosili smo ljudi, da oceni delovanje Evropskega parlamenta. V tem postopku poprečna ocena bila 4,8 od 7, kar pomeni 69 odstotkov in to pomeni pozitivno oceno. Zanimivo v tej analizi je bilo, da je Evropski parlament sam sebe ocenil dosti višje. Ocena komisije in sveta pa je bila skoraj enako visoka, kar pomeni, da je vaše delo cenjeno ne samo znotraj Evropskega parlamenta, ampak tudi v drugih inštitucijah. Nekateri so omenili, da je pomembno doseči eh, transparentnost znotraj tega postopka in tudi to so nekateri dobro ocenili v tem primeru kar seveda ne pomeni, da bodo rezultati lahko ocenjeni v prihodnosti. To ni tako zelo enostavni. In še elementi uspeha so odločanja, večja udeležba civilne družbe, dobro delovno okolje znotraj pogajanj in tudi med inštitucijami, znotraj inštitucij oziroma z ekipami drugih inštitucij nekateri so omenili, da je bila ta izkušnja zelo pozitivna v primerjavi z drugimi postopki. Um, obstaja tudi večja kultura kompromisa, tudi trilogi so bili uspešni in pa se je v senci. Druge točke za prihodnost so, da posamezniki igrajo tukaj zelo pomembno vlogo. Veliko ljudi je zelo pozitivno ocenilo poročevalce, njihovo osebje, svetovalce, predsedstvo. Priprave in komunikacija je ključnega pomena in tudi to je lekcija za prihodnost, torej da je treba začeti z delom zelo zgodaj, da ne smemo čakati na predlog komisije, da moram začeti z delom zgodaj, zato da imamo večji uspeh in vpliv. Potem imamo tudi lekcije Learning by Doing, torej učimo se med tem, ko delamo in vlečemo iz tega zaključke. Za Potem, ko dobimo kompromis in delegirane akte, je treba ostati pozoren. Še eno poslovnico imamo. Imamo tudi druga vprašanja, ki smo jih tukaj našteli. Te sem že omenil, ne bom ponavljal zaradi omejitve časa. Imamo torej točko, kjer je treba prilagoditi vire Evropskega parlamenta glede na novo zakonodajno vlogo. Tudi to je treba upoštevati v prihodnosti. Ta študija je bila zelo zanimiva, vendar pa tudi zelo zapletena in težka. Vi ste bili v središču. Eh, tega dogajanja. Mi smo na to seveda gledali od zunaj, vendar pa upam, da bo ta predstavitev služila za vaše delo v prihodnosti. Najlepša hvala za sodelovanje, da smo lahko zaključili to delo in seveda čestitke za zelo pozitivno oceno, ki ste jo prejeli od ostalih. Hvala. Tak, tak bo trudno badač poskup. seveda zelo težko je raziskati, kaj namrava svet, kaj namrava držav članice in kaj počne komisija. S tem se vsi strinjamo. Irski kmetijski minister ima izkušnje v Evropskem parlamentu in prepričam sem, da je to pomagalo irskemu predsedstvu in tudi Evropskemu parlamentu. Kot vedno zamujamo s časom. imamo samo še pol ure na voljo. De Castro, Lion, Copula Santos in Donta. Štiri minute vsak. Innanzitutto grazie. Najprej. Najlepša hvala obema profesorjema za ta zanimiv prispevek, ki sta ga danes podala. Zares je bilo zelo zanimivo prebrati analizo eh, reforme, ki smo jo pripravili, gre za zelo inovativen pristop. Tudi jaz bi rad danes bil profesor. Glede na to, da smo za zaprtimi vrati. In zato bi rad izpostavil element prve reforme, ki smo jo pripravili, ne da bi pri tem izpostavljal finančni okvir. Franz Fischler in Agenda 2000. Takrat je Fischler usilil v bistvu finančni okvir državam članicam, preden so eh, se države začele pogajati. Menil je, da eh, reforme skupne kmetijske politike ni mogoče izvesti brez zadostnih finančnih sredstev. No, mi pa smo začeli s pogajanji, gotovosti pa nimamo in to je tisto, kar je tukaj zelo pomembno, kot je dejal profesor Svinen. Gre za ta element verodostojnosti. Kot ste dejali, so določeni kolegi tej reformi eh, oziroma eh, elementu te reforme bolj naklonjeni, eh, drugi malo manj. Govorim o, o zelenitvi če bo ozelenitev, ki smo jo uvedli v skupno kmetijsko politiko, obrodila sadove, eh, ki eh, bodo opravičili eh, stroške in pa upravno breme, ki je s tem nastalo, to bomo šele videli. Kolegi, kot recimo Liška Pulaš, gospa McGuinness ali pa gospod Antan, torej vsi tisti kolegi, ki so delali na področju te kmetijske eh, reforme, bodo o tem zagotovo še eh, spregovorili. Ampak mislim, da smo imeli velike težave v sodelovanju z eh, komisarjem. Zelo težko je bilo. Gospod Čološ, nas je večkrat obiskal, večkrat smo se pogovarjali, ampak nikoli nismo imeli nekega pristnega odnosa. Gospod Lajon je podal predloge, ki nikoli niso bili prevzeti eh, z strani eh, kabineta Evropskega komisarja. Nikoli nam torej ni uspelo vzpostaviti nekega odnosa, ki bi nas bolj povezal z Evropsko komisijo, kar bi bilo tudi prav. Šlo je bolj zato, da smo bili soglasni z svetom, kar eh, pravzaprav ni logično. Zagovarjali smo morali, zagovarjati smo morali komisarja, s katerim nismo našli skupnega jezika. No, vse skupaj je seveda odvisno od pristopa. nihče eh, ni vedel, kako se bo vse skupaj izteklo. Prvič smo se uh, ukvarjali s to vrstnim postopkom, šlo je za postopek soodločanja. Reforma skupne kmetijske politike bo danes igrala drugačno vlogo v Evropskem parlamentu, kajti sedaj že imamo izkušnje, uh, in iz teh izkušenj smo se tudi nekaj naučili in vemo, kako lahko uporabimo svojo ulogo. No, ta dva elementa, ki sem jo izpostavil, sta zelo pomembna, kajti z drugim eh, komisarjem eh, bi eh, mogoče eh, lahko bolje sodelovali in Evropski parlament bi tako igral pomembnejšo ulogo. Najlepša hvala. Gospod George Lyon in slednji. Thank you, uh, uh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Res mi je veliko zadovoljstvo, da sem lahko tukaj v odboru za kmetijstvo. Zelo lepo je videti stare prijatelje tukaj v dvorani. Glede na to, da nam primakuje časa, bom kratek. Glede na to, kar je dejal Pavlo de Castro, se strinjam da sta irsko presedstvo in komisija zauzeli popolnoma drugačen pristop v odnosih s parlamentom. Večinoma je bilo ozračje pred trialogom in občutek, ki smo ga dobili, tak, da komisija ni vzpostavila dialoga z Evropskim parlamentom pred pogajanji. veliko je bilo dvostranskih pogovorov za zaprtimi vrati in eh, razpravljali smo, kaj želijo doseči, ki so nepremostljive meje in tako dalje. Pristop Simona Kovenija je bil popolnoma eh, drug in drugačen srečal se z vsemi poročevalci, poročevalci v senci, imel odkrit pogovor z njimi in z njihovimi ekipami. In zato mislim, da je bil odnos z Evropskim parlamentom zelo dober. Tudi Simon je vložil veliko zasebnega interesa v pogajanja in mislim, da to je pripomoglo predvsem k temu pozitivnemu zračju. Mislim, da se v Evropskem parlamentu moramo naučiti to, da večletni finančni okvir, ki določa proračun za določeno politiko, odzame celotno moč za pogajanja v Evropskem parlamentu. Imamo ekipa za pogajanja o večjem finančnem okviru in sodeloval sem v teh pogajanjih in tam smo govorili o tem, da s temi pogajanji v bistvu odzamemo celotno moč Evropskemu parlamentu. Vendar pa ti nimajo mandata za to, da vodijo ta pogajanja. To je stvar predsednikov odborov. Vse to je treba rešiti, preden se začnejo pogajanja naslednjič. Torej, sporočili smo svetu in Evropskemu svetu, da želimo sodelovati v pogajanjih, kajti če ne, Evropski parlament nima nobene moči v pogajanjih. Kajti, ko se svet odloči, Evropski parlament nima več um, nobenega vpliva. In še za konec, ko sem prebral to poročilo in veliko govorimo o kmetovanju in kmetih in tudi o tem, da se ozelnitev nekako razvodeni v, tem, v tej reformi. Sam se ne strinjam s tem, mislim, da je to napačen pristop in napačna drža od samega začetka. Seveda lahko govorimo o e, pravilu treh kultur in tako dalje, vendar pa obstaja tudi veliko drugih vprašanj, ki so povezana z podnebnimi spremembami, ki bi jih lahko uporabili pri ozelenitvi. In nekateri v državah šanca smo želeli, da bi naše države šle še dlje pri soočanju z izziv, okoljskimi izzivi v kmetijstvu. Gre predvsem za raznolikost, naj je to relevantno ali ne. Veliko jih trdi, da ti trije ukrepi niso najbolj primerni in da bi lahko storili dosti več za reševanje podnebnih problemov in strinjam se s poročevalcem, da je bil eh, najvišji standard predlog komisije in da smo vsi želeli te, ta predlog kako omiliti. S tem se ne strinjam. Zastavili ste vprašanje eh, glede Evropskega sklada za razvoj podeželja v primerjavi z horizontalno uredbo in z neposrednimi plačili. Mislim, da je sklad za razvoj podeželja škodljiv za to zakonodajo. Lažje je bilo doseči fleksibilnost in tudi kompromis, ker ta sklad ni tako zelo političen. Pri neposrednih plačilih pa gre za politično zadevo in za politično vprašanje. Pri horizontalnih plačilih pa ne gre za politično zadevo tukaj imamo zelo veliko manevrskega prostora, ne da bi škodili nadzoru. Torej, zagotoviti je treba sorazmernost glede nadzornih ukrepov in. in Mislim, da je bil tukaj postopek revizije primeren. To je nekakšna razlaga za vaše vprašanje. Gospod Kupla Santoš. Najlepša hvala, gospod predsednik. Najprej bi se rad eh, zahvalil za vaše vabilo. Z veseljem sem se odzval na to povabilo, eh, da vidim eh, svoje drage stare prijatelje, da jih vidim tako zelo zadovoljne, zaradi česar sem tudi sam bolj zadovoljen. Najlepša hvala za študijo. Naša temačna skupina B je predstavila zelo koristne inštrumente za delo. Z veseljem bom natančno prebral to študijo, vendar pa za začetek lahko rečem, da nasplošno mislim, da je ta študija in analiza zelo dobra. S priporočili se nasplošno in načeloma strinjam z nekaterimi izjemami, ki bi jih tukaj rad izpostavil. Prvič. Kot poročevalec v tem postopku želim zavreči stališče, da Evropski parlament že od začetka izhaja iz zmanjšane oziroma šipkejše pozicije. Sam kot poročevalec sem se moral pogajati o politični, na politični ravni z predsednikom sveta, kmetijskega, eh, kmetijskih ministrov in potem tudi z, z komisijo. Potem sem se moral pogajati tudi z predsedniki odborov v parlamentu in potem tudi z obema inštitucijama, posebej o tehničnih zadevah. Rad bi povdaril nekaj, kar manjka v tem poročilu, kajti strinjam se s tem, da je bil minister Koveni junak. Sam pa menim, da je to bil tehnični sekretarjat za kmetijstvo. Ta je moral tekmovati z, z zelo močnimi tehničnimi stališči sveta in parlamenta. V mojem primeru, glede na to, da sem član stranke, ki je v opoziciji v moji državi in zato nisem imel na svoji strani kmetijskega ministra iz lastne države. Torej, v moji vladi ni bilo nobenega interesa za to, da bi moje delo bilo ocenjeno kot pozitivno, kajti uspeh so želeli obdržati zase. Torej, v zaključkih te analize manjka potreba potem, da pregledamo inštitucionalno pozicijo Evropskega parlamenta. Naši poročevalci morajo biti na isti, stra, eh, na isti ravni, kot so ministri in pa tudi komisar. Politiki, zaradi tega, ker so politiki, velikokrat nimajo tehničnega znanja. Ne želim hvaliti samega sebe, vendar pa sem delal v ministrstvu za kmetijstvo, delal sem tudi v vladi kot generalni sekretar in tako dalje. In zato sem lahko z generalnimi direktori razpravljal o tem brez kakršnih koli težav. Imam pa veliko poslancev, ki nimajo tehničnega znanja z določenega področja. Torej, zato se mi zdi nepravično, da bi nek eh, poročevalec ne dobil mesta poročevalca zaradi tega, ker nima tega znanja, da bi se lahko pogajal o tehničnih podrobnosti z generalnim eh, direktorjem in z predstavniki iz komisije. Rad bi povdaril, tiste, ki so bili resnični junaki v tem postopku. To so asistenti osebi Evropskega parlamenta, ki so se znali pogajati enakopravno in s katerimi smo dosegli rezultat, katerih, eh, katerega se ne sramujemo in s katerimi smo zelo zadovoljni. Kar kaže tudi ocena v vaši analizi. V analizi piše, mm, da se je postopek zaključil junija. To ni res. Zaključili smo postopek oktobra. Evropski parlament je zahteval, da kljub vsem tem, kar so pisali v medijih, rad bi čestitev Mary za, za njene komunikacijske sposobnosti eh, in za sposobnosti komuniciranja svoje vlade. Vendar pa je Evropski parlament tukaj zahteva preložitev za posebne in najpomembnejše zadeve in vprašanja. Evropski svet je prvič prevzel lastništvo nad odločitvi za kmetijstvo. Kolikokrat nam je irski minister dejal, da ne moremo razpravljati o capingu, o postavljanju meja in od, eh, o večletnem finančnem okviru, vendar je torej prišlo do situacije, kjer je bil na naši strani zaradi tega, ker na tej ravni ni bilo nikogar v Evropskem parlamentu, ki bi se lahko pogajal o te. Te zadeve je treba popraviti v prihodnosti. Takoj bom zaključil, gospod predsednik, še nekaj, o čemer se ne strinjam pa polnoma. In to je, da naj bi Evropski parlament omilil očinek ozelenitve. To ni res. Evropski parlament je zahteval praktično izvajanje ozelenitve, kajti komisija je pripravila predlog, ki je bil popolnoma nerealistično. Sedaj, če bi imeli ozelenitev in eh, bi ga morali izvajati v teh rokih, ki jih je eh, pripravila komisija brez predlogov spremenb Evropskega parlamenta in v takšni obliki bi bil ta predlog popolnoma neizvedljiv. Najlepša hvala, gospod predsednik. Rad bi še enkrat pozdravil vse, še posebej bi se rad zahvalil portugalski kabini za odlično očitno sodelovanje. Hvala. Gospod Anca. Si, eh, monsieur président. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Najprej bi rad podal splošno analizo, ki eh, ni nujno zastopana v poročilu, ki je zelo eh, dobro pripravljeno sicer. Eh, gre za človeški faktor. Omenjeno je bilo ime irskega ministra, to irsko predsedstvo je bilo zelo pomembno, kajti eh, pripravljeno je bilo doseči napredek in temu se je tudi povsem posvetilo. Eh, torej, zelo pomemben eh, je tudi pravi trenutek. Tekom prejšnjega predsedstva se vse skupaj ni premaknilo nikamor. Lahko eh, bi govorili celo o pravi katastrofi. Eh, druga točka, eh, ki jo želim izpostaviti, pa je, da smo trije poročevalci in pa predsednik stopili skupaj, ko je bilo to potrebno. Nihče nas ni mogel ločiti, ko je šlo za strateške korake mogoče je šlo tukaj za naključje, namreč eh, vsi štirje smo bili iz juga Evrope in smo morda imeli podobno vizijo. Kot lahko vidite v poročilu, eh, se je razkorak pojavil med eh, severom in jugom. Potrebno je imenovati skupino poročevalcev, ki lahko sodeluje, ki enotno nastopa v odnosu do komisije in do sveta. In to je moje osebno mnenje. In to se je v tem primeru tudi zgodilo. Eh, kolega Luis Kapolaš je tudi dejal, da se moramo zahvaliti vsem tistim, ki so nam pri našem delu pomagali. Najprej seveda asistentom, Število predlogov sprememb eh, je bilo izjemno veliko eh, in asistenti so pri tem pomagali, ravno tako sekretarjat. tudi eh, drugi bi lahko izkoristili eh, luknje v eh, naših vrstah, ampak eh, to se ni moglo zgoditi, kajti tudi naši sodelavci eh, so tvorili izjemom, izjemno strnjeno vrsto. Na ta način so uspešno podpirali pogajalsko skupino ne gre za to, da zgolj poiščemo pravno pomoč tu in tam. Potrebno je imeti močno podporo. Kar zadeva dosje eh, skupne organizacije notranjega trga, videli smo, eh, kaj se je dogajalo v zadnjem času v odboru za kmetijstvo. In povedati je potrebno, da je bilo to poročilo le skupek besedil, eh, ki eh, niso bila eh, dokončana v GD za kmetijstvo in Evropska komisija se v tem sploh ni nameravala pogajati v okviru skupne kmetijske politike. Tukaj gre eh, za poročilo organizacije skupnega trga na področju sadja, eh, za program eh, razdeljevanja sadja v šolah. V prihodnosti bo potrebno zagotoviti, da se komisija pogaja o eh, dosjejih, ki so dokončani, ki so že dobro pripravljeni. Eh, v tem primeru pa je prišlo do nasprotovanja med posameznimi besedili zaradi tega, ker zadeva ni bila zaključena na številnih področjih. Torej, v prihodnosti bo potrebno poskrbeti za to, da bodo dosje izreli, preden se začnejo obravnavati. Najlepša hvala. Gospa Neuchel, gospod Ferrand. in podpredsednica McGuinness še želijo besedo. Dve minuti. Gospa Neuhel, hvala lepa za to poročilo. Jaz sem nova poslanka in v ta postopek še nisem bila vključena. Vendar pa sem to od zunaj zelo uh, natančno opazovala. Opazovala sem uh, celotna pogajanja in imam uh, dve vprašanje. Eh, in sicer me zanima, kako so pogajanja potekala in eh, kakšna je možnost vpliva. Mislim, da parlament ni enotna ekipa, ki nastopa v parlamentu. Eh, imamo različna mnenja glede tega, kako naj bi posamezno eh, reformo eh, izvajali. In zanima me, katere poslanske skupine so bile najuspešnejše pri predlogih sprememb. Ali so bile določene skupine uspešnejše in, uspele uvelja, in so uspele uveljaviti svoje mnenje? Ali so hm, spodleteli predlogi sprememb drugih poslanskih skupin? sem del skupine, ki ima konkretne predloge in eh, konkretna mnenja. Sedaj pa me zanima še vaše mnenje glede poročevalk in poročevalcev, če. In to ste poudarili. Če je osebnost poročevalca v veliki meri odgovorna za to, kakšen je vpliv Evropskega parlamenta, potem eh, je eh, seveda izbira eh, poročevalca izjemno pomembna in tega potem ne moremo prepustiti osebnim interesom ali pa na ključju. Natančno si moramo ogledati, kdo eh, lahko pripravi določeno poročilo, kajti izbira poročevalca je že eh, nekakšen predpogoj za rezultat v pogajanjih. Gospod Ferron. Gospod Ferron. Merci, Hvala lepa, gospod predsednik. Ta seminar je bil zelo zanimiv eh, in tako smo lahko potegnili črto pod eh, delom eh, zadnjih šestih mesecev novega parlamenta. Mislim, da so izvedenci danes zjutraj lahko dobro videli, da smo uveljavili svojo težo pri Evropski komisiji, v določenih primerjih eh, prepozno, v določenih primerjih prezgodaj. Evropski parlament mora na vsak način eh, prevzeti svojo vlogo, eh, pokazati mora svojo moč, tako da bomo bolje pripravili prihodno skupno kmetijsko politiko. Tukaj gre za vprašanje suverenosti. Vrniti moramo glas evropskim državljanom in Evropski parlament je tisti, eh, ki lahko to zagotovi. Kar zadeva predloge sprememb, eh, sem med nepovezanimi poslanci in nisem imel dostopa do poročila, dvakrat sem zahteval dostop do poročila in dvakrat sem dobil negativen odgovor in o tem je potrebno razpravljati, kaj ti demokracija je eh, rezultat uh, splošnih demokratičnih uh, volitev in uh, ne moremo biti uh, nekateri enostavno izključeni iz uh, celotnega demokratičnega postopka kateri je cilj nove uredbe? To je temeljno vprašanje. Pogajanja o skupni kmetijski politiki predstavljajo črno poglavje. In uh, zagotoviti moramo, da ne bomo uničili evropske proizvodnje. Mehanizem, ki ga predlaga Evropska komisija za obdobje 2014 do 2020, temelji uh, pretežno uh, na. Uh, proizvajalcih, eh, na distribuciji in pa prodaji. Eh, vidimo lahko, da so mehanizmi eh, šipki. Na regionalni ravni je vse skupaj odvisno od organizacij proizvajalcev, ki pa se težko pogajajo z velikimi multinacionalkami. V času krize eh, so posledice še toliko večje eh, in eh, če bi prišlo do krize v prihodnosti, nimamo varnostne mreže. Prisluhnili smo izvedencem, ko so govorili o sorazmernosti, ampak zavedati se moramo, da so kmetje tisti, eh, ki imajo največje težave. Letošnje leto bodo zaključili v rdečih številkah. In oni so plačniki te skupne kmetijske politike. Čeprav je bilo poročilo zanimivo, mislim, eh, da je bilo tukaj govora zgolj o svetnikih in angelih, eh, hkrati pa uničujemo eh, Konstantinopol. Thank you, Chair. Um, it's Spa McGuinness. Hvala lepa. Ne vem, kje naj začnem in le nekaj minut imam. Po eni strani bi bilo lažje izuzeti se iz tega procesa mislim, eh, da moramo pohvaliti poročevalce, ki so zelo trdo delali, da so eh, dosegli rezultat. Akademiki in politiki, eh, to sta dve kategoriji, ki se močno razlikujeta. In mislim, da so bila ta pogajanja zelo težavna. In uh, potrebnega je bilo veliko dela in uh, ne moremo se dovolj zahvaliti uh, vsem uh, našim sodelovcem, asistentom za vse delo, ki so ga opravili. Ampak napaka je bila storjena že na samem začetku. Evropska komisija se ni posvetovala z parlamentom v uh, postopku posvetovanja. Dokument je bil že pripravljen, vedeli so, kaj se bo zgodilo. Uh, in eh, niso se pogajali eh, z eh, politiki in niso upoštevali našega mnenja. Odnos z Evropsko komisijo je bil zelo slab in v formalnem delu pogajanj rezultatov pravzaprav ne moremo izmeriti, so pa zelo pomembni. Najpomembnejša tema eh, pri tej reformi je bila definicija javnih dobrin in eh, težko je določiti to definicijo. In zato se strinjam z poročevalcem, da je prišlo do razvodenitve, ampak mislim, da je to zelo subjektivna definicija. Če bi dejali, eh, da gre za spremembe, bi to lahko sprejela, ampak razvodenitev gre morda nekoliko predaleč, eh, gre za politično mnenje, ki ga enostavno ne morem sprejeti. V tem odboru se sedaj eh, ukvarjamo s tem, da bo težko izvesti reforme, reforme, ki smo jih eh, sprejeli mi sami. Torej, to je za nas eh, zelo težavn položaj. Mm, vprašanje delegiranih aktov je tu ključnega pomena. Če povzamem, mislim, da je bil pravi čudež, da je vse skupaj delovalo. Prvič je bil Evropski parlament vključen. Eh, lobisti eh, kmetovalcev so neuspešno sodelovali z Evropskim parlamentom, parlamenta niso spoštovali. Eh, sodelovali so na nek način z komisijo in eh, šlo je pravzaprav za nočno moro, eh, ne za uresničitev, uresničitev sanj. Za nas, ki smo delali na tem področju, je bila to nočna mora in ne moremo podati končne ocene. Dziękuję, pan poseł Hausling. Lepa, gospod Hausling. Ja, <clears throat> sicherlich. Äh, Ja, vsekakor je pravi čudež, da smo na koncu vendarle dosegli kompromis. Kaj ti? V Evropskem parlamentu so nekateri posem zavrnili Evropskega komisarja zaradi tega, ker njegovi predlogi niso šli dovolj daleč. Drugi so predloge zavračali zato, ker so šli predaleč. Torej, eh, ni bilo samo umevno, da bomo na koncu vendarle dosegli kompromis. Tega ni bilo moč pričakovati, tako da je vse skupaj vendarle presenetljivo. Vlogo eh, poročevalca moramo pohvaliti, eh, odigral je zelo uravnoteženo vlogo in seveda mora poročevalec sodelovati tudi z drugimi poslanskimi skupinami, dejati imamo večinsko stališče in mislim, da je to v tem primeru zelo dobro delovalo. No, na določenih področjih bi lahko bilo sodelovanje še boljše, ampak mislim, da je vendarle eh, to bil pravi pristop in parlament je bil po večini enoten. Ampak meni gre bolj za vprašanje, kakšno vlogo je odigral Evropski parlament. Eh, številni eh, poslanci so dejali, mi smo predstavniki kmetov, mi zagovarjamo interese kmetov v tej razpravi. Mislim, da smo se eh, s tem prodali prepoceni. Ne zastopamo le ene skupine kot eh, evropski poslanci. Uspešnost reforme ni odvisna le od tega, ali bodo zadovoljni kmetje. Dolgoročno bo politika zagotovljena le, če jo bodo sprejeli vsi ko smo dosegli kompromis, pa si je potrebno zastaviti vprašanje, kako ta kompromis prodati v javnosti. Nekoliko razočaran sem, predvsem po eh, zadnji razpravi z komisarjem Čolosom, eh, ko je bilo rečeno, ja, nihče ni uveljavil svojega mnenja, eh, ampak vsak je dosegel le nekaj. In uh, potem so posamezni kolegi poslanci dejali, pravzaprav smo mi bili vse čas proti in ta reforma je slaba. Nekateri so to obešali na velik zvon. In uh, če pol leta uh, ne izdrži to, o čemer smo se dogovorili, zakaj uh, bi potem od javnosti pričakovali, da bo to reformo sprejela. Torej, če podpišeš določen sporozum, kompromis je kompromis in tega se vsi zavedamo, potem je naša odgovornost ta, da rečemo, dobro, to moramo sedaj tudi v javnosti predstaviti na ustrezen način. Ampak, če na koncu rečeš, da je bil vse skupaj nesmisel in da bomo uh, sedaj vsi skupaj spet uh, zakopali v zemljo, potem to ni za uspeh za nikogar. Že na samem začetku bi potrebovali jasnejšo razpravo v Evropskem parlamentu. Ne moremo čakati na to, da nam komisija nekaj predstavi, o čemer moramo potem razpravljati. Mislim, da potrebujemo že prej razpravo v Evropskem parlamentu. Torej, ne moremo se zgolj odzivati, ampak moramo biti bolj proaktivni. Nim ješ oddam panu poslu Idante. Uželi sobi glasu dve minuti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 In uh, za Evropski parlament uh, je bil to prvi tovrstni postopek. Manjkalo nam je uh, pogajalskih uh, sposobnosti. Predstavniki Evropske komisije so seveda tako prevzeli uh, znano vlogo in uh, to igro odigrali do konca. Potem pa smo imeli tudi zelo dober odnos s komisarjem, ki nas je pozorno poslušal, ampak na koncu je storil to, kar je želel sam. Ne, da bi ob tem opušteval naše mnenje. Potem pa je bilo tukaj še mnenje uradnikov, ki se je odsevalo v izjavah Evropskega komisarja. Včeraj smo tudi videli, kako so uradniki komisije zauzeli stališče in uh, ne moremo reči ravno, da so se vse čas obnašali v skladu z našimi pričakovanji. Vprašanje o zelenitve. To bi morali doseči v okviru skupne kmetijske politike. Dobro, ampak eh, zavedati se moramo tudi, da eh, smo se morali soočiti s krizo, da je celoten proračun v krizi. 40 milijard in pa celotna filozofija Evropske unije. Tukaj gre za vprašanje sodelovanja, ali naj bi šlo za medvladno sodelovanje ali pa za sodelovanje na ravni Evropske unije. To sta seveda eh, dve različni vprašanji. V okviru skupne kmetijske politike eh, smo eh, prevzeli tudi ulogo zagovornikov posameznih interesnih skupin v okviru skupne kmetijske politike. Šlo je tudi za konkurenčni boj, za poročila med eh, političnimi skupinami, ampak sodelovanje na koncu je bilo v parlamentu zelo dobro in to sem izjemno cenil. Vsi eh, so lahko podali svoje mnenje, tudi gospa McGuinness. In zares smo se veliko naučili, tudi mi iz eh, novejših držav članic. In eh, tako smo razvili nekakšen skupen pogled in zaradi tega se zahvaljujem vsem eh, poročevalcem v senci, poročevalcu, tako da sem zelo vesel, da smo prišli do teh zaključkov. In te zaključke sedaj je potrebno izvesti. Gospod Dantan je povsem pravilno povedal, da moramo nadzirati potek izvajanja v okviru delegiranih aktov. Namreč ta postopek še ni zaključen in eh, to je potrebno poudariti. Videli bomo, kako se bodo zadeve razvijale. No, tudi sam sem presegal čas, ki mi je bil na voljo. Mogoče bi lahko čisto na kratko še dali besedo našim gostom. Če želite še enkrat besedo in če se želite odzvati na to, kar je bilo povedano v dvorani. Gospod Svinen, ja, eno zelo specifično vprašanje je bilo uh, zastavljeno in mislim, da bi najprej odgovorili na to vprašanje. Šlo je za stopnjo uspešnosti na področju ozelenitve. Uh, ta stopnja uspešnosti je zelo različna. Najlepša hvala za vse komentarje. vrsta prispevkov se je osredotočila ne le na zelo uh, dragocene ugotovitve, uh, na točke, ki bi jih morali bolj izpostaviti. Sam bom se osredotočil le na nekaj točk, ki so se pojavljale eh, v številnih uh, prispevkih. Najprej vprašanje ubeseditve bilo je govora o razvodenitvi eh, pojma ozelenitve. Gre za koncept statusa quo in eh, za koncept reform. Kaj to pomeni? Če komisija oziroma določena oseba reče, želimo eh, popolnoma ponovno razvezovanje neposrednih plačil. Ali gre tukaj za reformo ali za status quo? Če menite, da je razvezovanje prava pot naprej, potem je to status quo. In za liberalne predstavnike trga eh, je to edina prava pot. Nekateri pa menijo, da bi morali ponovno povezati eh, ta plačila. Torej, S tem smo se ukvarjali, kolikor je bilo pač to mogoče. In enako je bilo pri ozelenitvi. Še enkrat sem pripravljen eh, preveriti to točko, ampak eh, ocena, da je šlo za razvodenitev, ni povsem pravilna. V določenih intervjujih eh, je bilo rečeno, da smo želeli drugačen, bolj praktičen pristop k ozelenitvi. Bolj pragmatičen. Ozelenitev je eh, bolj splošna tema, v okviru katere je več specifičnih elementov. In Evropski parlament je želel iti dlje od trenutnega predloga. Na, no, določeni predlogi eh, niso bili uspešni na izvršni ravni. Potem pa interesi kmetovalcev. v poročilu kot takšnem je zelo dobro zapisano, kaj z eh, tem eh, opisujemo. Po eni strani je mnenja, je govora o kazalnikih, po drugi strani pa gre za vprašanje, kako se je spremenil postopek soodločanja. Pričakovanje je bilo takšno, da bodo različni eh, predstavniki želeli sodelovati v odboru in sicer zaradi različnih interesov, ampak eh, to se ni zgodilo. V odboru so zastopani eh, predstavniki, ki prihajajo iz različnih področji. Veliko odgovorov bi moral podati, ampak nimam veliko časa, zato bom mm, podal še mnenje glede osebnosti, ki so sodelovali v teh pogajanjih. Seveda so osebnosti zelo pomembne. Ali bi bila reforma eh, leta 2003 mogoča brez Franca Fišlerja? Ali bi bil rezultat drugačen, če bi Franc Fišler bil komisar in ne eh, Čološ? No, prepričan eh, sem, da imate vsi svoje mnenje glede tega spomnim se, ko sem bil tukaj v parlamentu in predstavljal sem eh, drugo poročilo in sicer sem govoril o vplivu eh, posrednih plačil in takrat sem rekel, da moram sedaj na avtobus eh, za Luksemburg in mislim, da je gospa Magines takrat vprašala, ali bi se morali vsi ukrcati na ta avtobus. No, in to je subjektivno vprašanje in s tem bom zaključil. George Lyon. Response to, to, to the bit, your explanation of why you analysed the, the amount. No, analizirali ste interese kmetov uh, in pa zastopanje teh interesov v našem odboru. Ali bi to storili tudi v odboru Envi? ali bi analizirali, koliko jih zastopa Greenpeace, kajti če boste to počeli v primeru našega odbora, potem morate biti dosledni in to početi v primeru vseh odborov. Nevarno se je podati po tej poti. Kajti eh, domneva je torej bila, da je ta odbor povsem pristranski. In nisem povsem pripričan, da je to verodostojen način. Eh, gledanja na delo tega odbora ali bi to storili tudi v primeru drugih odborov? Tak, tak, to jest głębsze rozważanie odnośnie całości spraw e, przekształcenia. No, to so bile res zelo poglobljene izjave o tem, kako delujejo evropske inštitucije v zadnjem času. Uh, No, kakorkoli že, sedaj je čas, da zaključimo, zato se prisrčno zahvaljujem vsem, tudi našim gostom. Hvala za pripravo tega poročila. Torej, sedaj prehajamo v naslednje obdobje. Gospod Kapološ Santos je dejal, eh, da bomo brali eh, zadeve in potem eh, sprejeli zaključke. Škez. Se opravičujem, vendar pa bi rad eh, povedal samo nekaj v eni minuti. Imamo tehnično osebje odbora za kmetijstvo in to vprašanje bi lahko rešili, ne da bi eh, morali zaposlovati nove ljudi novo osebje, mogoče bi lahko zahtevali od komisije tehnično osebje za posamezna poročila. Če bi se to zgodilo in če bi resnično imeli tehnično osebje, bi lahko pri teh velikih poročilih Evropski parlament lahko imel samo enega poročevalca, kajti samo en poročevalec je lahko na enaki ravni kot minister ali komisar če bi pri vladi imeli enega samega poročevalca in enega samega pri komisiji, bi namesto več različnih predstavnikov, bi potem odpravili to situacijo, kjer bi imeli več poročevalcev, zato ker nimamo tehničnega osebja. Če bi okrepili tehnično osebje, bi lahko Eh, imeli enega samega poročevalca. Se upravičujem, gospod predsednik, da sem zahteval še čas za govor. Refleksija za nas. To je bila zelo dobra pripomba. Tako. Sedaj, eh, tik pred prazniki, bi se res lahko nekoliko zamislili, razmislili bi lahko o našem delu in potem. Uh, Ko se bomo sveži vrnili, se bomo ponovno eh, lotili ukvarjanja s to temo. Hvala lepa vsem. Hvala lepa uh, za vaša mnenja. Zagotovo jih bo potrebno še analizirati. Hvala lepa uh, tudi vsem uh, gostom. Uh, hvala lepa za udeležbo. Še bardzo dziękuję tłumaczom. Bardzo dziękuję. Hvala pa tudi tolmačem.